gospa predsedujoča gospe in gospodje poslanke in poslanci ponovno Začenjamo za razpravo. Prva točka na dnevnem redu danes je vprašanje za ustni odgovor z razpravo in sicer na temo uporaba direktive o presoji vplivov na okolje v Avstriji. Gospod Howitt, nekaj v zvezi z uh, poslovnikom oziroma postopkovno vprašanje. Uh, V skladu z 96. členom poslovnika bi želel predsedojočo opomniti na to, da sem včeraj eh, nasprotoval temu, da je prišlo do predstavitve eh, tekme v Formuli 1 v Bahrajnu in prosil sem, da bi upoštevali to našo težavo, pa tudi druge težave v športu, naprimer v okviru FIFA in tako naprej. In zahteval sem, da bi še letos v parlamentu uh, predsednik FIFA Blater, pojasnil, na kak način bodo uh, urejali eh, spremembo različnih športnih dogodkov. Zlasti pa, da ko gre za uh, prvenstvo v Bahrajnu, ki je bilo očitno kupljeno, pojasni, na kak način je sploh prišlo do te odločitve. Hvala, gospod Howitt. To smo vzeli na znanje in vaše vprašanje bomo posredovali ustreznim službam. Še eno vprašanje oziroma postopkovno vprašanje, gospod Šljuter. Gospa predsedujoča, sem, sem poročevalec za področje neposrednih naložb in želel bi se odstopiti kot eh, poročevalec za to poročilo, kaj te stališče komisije in sveta je enostransko. Oni uh, eh, zauzemajo uh, eh, stališče investitorjev in se ne zauzemajo za transparentnost. In glede na to, da ni nobene uravnoteženosti med pravicami investitorjev na eni strani in zagotavljanjem pravnih in drugih pogojev tistega, ki eh, je predmet investicij, bi želel odstopiti in bi želel eh, predati predsedniku našega odbora eh, vlogo poročevalca. Hvala. To pa ni postopkovno vprašanje. Morate se obrniti na ustrezne službe Evropskega parlamenta. Eh, danes vas pozivam, da spoštujete čas, ki vam je na voljo za govor, kaj ti eh, čas nas bo preganjal. Sedaj pa res tema, ki je na dnevnem redu. Najprej bomo dali besedo poročevalcu, gospodu Vilandu. Pet minut imate na voljo časa, gospod Viland. Hvala, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi, gospod komisar. Govorim v imenu gospe Maconi, predsednice odbora za peticije, ki žal ne more biti danes tukaj prisotna. Verjetno obstajajo bolj pomembne peticije, kakor je današnja. Pri tej peticiji nimamo 30 tisoč prizadetih, kakor je to primer pri nekaterih drugih peticijah, o kateri teče razprava. Gre pa za eh, naravo, za razvoj, za možnost za razvoj glede na naravne danosti. In odbor za peticije je dobil vprašanje v zvezi z presojo vplivov na okolje v konkretni zadevi. V tem primeru, ko gre za ta projekt štirih novih žičnic, ugotavljamo, da mediji zelo radi zastopajo ali eno ali drugo stran včasih predstavljajo stališča lobistov, za, eh, ki zagovarjajo naravo, potem lobistov, ki zagovarjajo gospodarski razvoj, vendar ta primer ni primeren za takšno deljeno eh, mnenje. Dve misiji za ugotavljanje dejstev smo eh, organizirali, gospa Lichtenberger, ki je tukaj nas je vodila. In ugotavljali smo, da pravzaprav ne morejo tisti, ki so avtori peticije od nas pričakovati, da bomo neke vrste super uh, odločujoča inštanca. Lokalne oblasti smo obis, obiskali, pa tudi avtorje peticije in ugotovili, da so lokalne oblasti mejo, ki je bila takrat 20 eh, hektarjev, uh, nad katero je treba opraviti presojo vplivov, torej da lokalne oblasti tega niso uh, spoštovale. Ampak z, stvar se je sedaj spremenila. Danes je v Avstriji 10 hektarjev meja za takšno, kar pomeni, da so se stvari spremenile. Na samem mestu smo ugotovili naslednje tiste določbe, ki eh, izhajajo iz direktive o presoji vplivov na okolje, so lokalne oblasti upoštevale in spoštovale. No, morda pri kakšni malenkosti je treba stvari še izboljšati, ampak tukaj ne gre za kakšne večje površine, ki bi bile sporne, po našem mnenju. Tudi po našem mnenju. Uh, ni bilo treba sprejeti kakršne koli drugačne odločitve, kar pomeni, da je bil projekt ustrezno zastavljen in izvajen. Ampak naša misija je ugotovila še nekaj. Treba je nekoliko bolj natančno si ogledati stvari tudi za odrom. Vprašanje se je postavilo, ali je iz Dunaja nek, eh, nek, prišla neka odločitev, ki eh, je, kar zadeva presojo vpliva na okolje, spoštovala zahteve direktive. Pri tem smo ugotovili, da ne samo v Avstriji, temveč tudi v nekaterih drugih državah članicah, tudi v Nemčiji, iz katere prihajam, obstajajo nekatere možnosti oblikovanja takšnih odločitev. Vprašanje je, ali lahko dovolimo razstavljanje nekega večjega projekta na manjše dele, tako uh, eh, ozemelsko, kot tudi časovno. Tako da lahko rečemo naknadno, ja, ta del projekta je bil sicer uh, sestavni del neke širše časovnice in uh, večjega projekta, ampak uh, uh, ker je to del večjega projekta, ki je samostojni del, eh, za njega veljajo drugačna pravila. Moramo torej ugotoviti, ali so evropske določbe ustrezne tudi za takšne situacije. Moramo ugotoviti, kaj treba tukaj morda spremeniti. Pa še nekaj smo opazili. Pri takšnih investicijah se zna zgoditi naslednje. Dovolili bomo, da bi novo zgrajene uh, smučarska območja bila velika 1, 2, 3, 4 hektarje, na katerih se potem eh, zgradijo dodatne eh, nove žičnice, ki pa so povezane z nekim večjim sistemom. In v tem primeru je treba ta celotni sistem gledati kot en projekt. Torej, veliki projekti morajo, kar zadeva eh, uporabo površin, ustrezno biti ocenjeni. In vprašanje je, ali morda v evropski takem okolju ne bi bilo treba spremeniti našega pogleda. Hvala, gospod Viland, hvala tudi, da ste spoštovali čas. Sedaj pa komisar Oettinger, izvolite. Predsedujoča, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Kolega Potočnik, je v zvezi z uporabo površin in eh, podobnimi eh, vprašanji v zvezi s presojo vplivov že posredoval stališče komisije. Seveda je ta direktiva zelo pomemben inštrument za eh, geografski in gospodarski razvoj, po našem mnenju. Projekti, ki so veliki, kar zadeva vpliv na okolje, Eh, morajo biti del presoje tako direktnih kot tudi indirektnih vplivov, ki jih imajo na okolje. Obstajajo projekti, pri katerih države članice uporabljajo določene mejne vrednosti in se na tej podlagi odločajo, ali je potrebna v njihovi povezavi presoja vplivo ali ne. Ko gre za ta, to konkretno smočišče, pa je treba odločiti, ali gre sploh za projekt, ki eh, je podvržen presoji plivo na okolje ali ne. Avstrijska zakonodaja na tem področju v preteklosti ni bila zadovoljiva. Šlo je za eh, mejne vrednosti 10 hektarjev, 20 hektarjev, pa tudi več. Na podlage te peticije je komisija poslala vprašanje avstrijski vladi, ali so pri tem projektu spoštovali vse določbe direktive o presoji vplivov na okolje. Avstrija je odgovorila, da ni bilo potrebno upraviti te presoje vplivov na okolje, kajti mejna vrednost 50 hektarjev ni bila dosežena. Potem smo na podlagi dodatnih informacij povdarjali naslednje. Na podlagi določanja velikosti površin je odločitev o tem, ali je presoja vplivov na okolje potrebna ali ne, treba upoštevati ne samo ožje področje, kjer potekajo dela, temveč celotno površino. Avstrijski zakon o, o presoji vplivov na okolje je treba ažurirati in to se je medtem že zgodilo, na kar smo upozorili avstrijsko eh, vlado in sedaj je nacionalna zakodaja v Avstriji resnično takšna, da pomeni uskladitev z direktivo. In od sedaj naprej bo vsak projekt in njegova eh, presoja vplivov na okolje temeljila na tem, eh, na vprašanju, kako velike površine so vključene oziroma prizadete. Torej, treba je širše okolje upoštevati pri tem v oceni vplivov na okolje. Eh, na ta način je treba ugotoviti, da izogibanje spoštovanju direktive eh, z delitvijo projektov na manjše dele ni spremljivo. Treba je gledati celovito na vplive na okolje. To je potrdilo tudi Evropsko sodišče. Evropsko sodišče je večkrat ugotovilo, da so cilji te direktive ne delitev projektov na manjše, da bi se izognili zahtevam direktive. Kar zadeva mene vrednosti površin, je tukaj treba upoštevati ne samo tiste površine, na katerih potekajo dela. Ne, gre za površine, na katerih potekajo dela, pa tudi vključitev uh, celotnega okolja. To pomeni, da je treba upoštevati pri določanju mejne vrednosti tudi tiste površine, na katerih ne potekajo neposredno dela, ki pa so sestavni del projekta, sestavni del vplivov na okolje tega projekta. Zato je komisija mnenja, da v področju Melau Damöls, bi morali že vnaprej opraviti tako imenovani screening, zato da bi ugotovili, ali je pri tem projektu potrebno opraviti presojo vplivov na okolje in to bi bilo treba vključiti tudi v uh, javni razpis oziroma na tečaj. Avstrijska vlada v tem primeru ni spoštovala uh, ustreznih določb, ni organizirala ustreznega skrininga, ki mi mislimo, da bi bil potreben. Projekt je sedaj že v preteklosti. Eh, dovoljenja so bila izdana pred štirimi eh, leti, gradbena dela so končana. Sedaj je treba samo še ugotoviti, v kolikšni meri so bila spoštovane posamezne določbe direktive in ali je sedaj treba eh, dodatno zahtevati ukrepe v zvezi s tem projektom zaradi vplivov na okolje. V prihodnosti bo treba tudi preveriti, ali je moč usprejeti eh, ukrepe za to, da bi zmanjšali vplive tega projekta na naravo oziroma na okolje. Prosili smo oblasti v Avstriji, da nam potrdijo, da bodo pri prihodnjem širjenju tega eh, smučarskega območja ali katerega drugega kriterije avstrijske zakonodaje prilagodili direktivi o presoji vplivov na okolje, da bodo predvideli v teh določbah nujno eh, in obvezno upravljanje skrininga. Kolega Potočnik sedaj pripravlja eh, dopolnitve za to direktivo. Novo besedilo vam bomo predložili in novo besedilo bo povečalo eh, varnost oziroma zaščito okolja, tudi podnebne spremembe bomo pri tem upoštevali, tako kot sodne odločbe Evropskega sodišča. Na ta način bomo prišli do direktive, kjer bo možna poenostavitev določb in višja stopnja harmonizacije. Kolega Potočnik pripravlja torej to direktivo in zato smo v zadnjem letu organizirali javna posvetovanja tako za javnostjo kot tudi za zainteresiranimi skupinami. Ta posvetovanja še potekajo in leta 2012 bomo najkasneje prišli na dan z ustreznimi predlogi. Tako da bomo lahko zlorabo takšnih določb preprečili v prihodnosti, da bo evropska zakonodaja jasnejša in da ne bo omogočala izogibanju pravnim normam. Zakon o presoji vplivo na okolje, ki sedaj velja v Avstriji, menimo, da je skladen z direktivo, komisija pa bo sprejela tudi potrebne ukrepe, tako da bo do že končana gradbena dela tudi vključena v Eh, morebitne razširitve in ustrezne ukrepe, ki bodo zasnovani na sodobnem, torej sedanjem eh, zakonu v Avstriji. Naučili se bomo nekaj, torej potegnili bomo nauke iz tega slabega primera. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj dajem besedo govornikom v imenu političnih skupin. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko. Gospod Jar, za dve minuti vam dajem, ampak res samo za dve minuti besedo. Komis... Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolega Viland je sebinsko stvari že zelo jasno opisal. Sam bi želel dodati samo še nekaj političnih ocen. Mislim, da se zauzemamo ne proti, temveč za evropsko politiko, če zahtevamo natančno eh, presojo vplivov na okolje pri podobnih projektih in da to v prihodnosti še izboljšamo. Vedno bo prišlo do neke vrste tekmovanja med direktivami Evropske unije in možnostmi njihove interpretacije v nacionalni zakonodaji in pri posameznih projektih. Seveda pa Kot član odbora za peticije sem eh, ponosen na to, da potem, ko smo dobili peticijo, smo ugotovili, da na terenu samem ljudje drugače tolmačijo določbe evropske zakonodaje, kot je to treba. In zaradi našega dela je v eni državi članici prišlo do eh, izboljšanja zakonodaje. To se mi zdi, da je velik uspeh evropske politike. To prvič. Drugič. Sam Problem nasploh in tukaj imamo vprašanje komisarju in naslednji. Mnogi državljani se ukvarjajo z izvajanjem evropske okoljske zakonodaje v državah članicah. Veliko peticij se nanaša na te zadeve in vedno znova imamo naslednji problem. Ko postavljamo vprašanja komisiji sredi postopkov, dobimo odgovor, da Eh, komisija izhaja iz domneve, da država članica X izvaja, ustrezno uporablja evropsko zakonodajo in pri tem se konča. Mislim pa, da rabimo nov inštrument, da pri tekočih pr postopkih, ko dobimo uh, informacije o tem, da gre nekaj narobe, da lahko takoj vzpostavimo dialog z zadevnimi državami članicami, da se ne bodo stvari dogajale tako kot tukaj. Vse skupaj je potekalo s post, stališča postopka v redu, ampak kaj, ko je bilo vse že zaključeno in smo prepozno ukrepali. Hvala. Sedaj za socialiste in demokrate, gospod Lajhtfred, eno minuto. Gospa predsedujoča, to, kar se je tukaj zgodilo, mislim, da je lahko nauk za nas. Mi, avstrici, smo zelo navdušeni smučari. Seveda, če hočete smučati, potrebujete tudi smučišča. In ko človek pride na smočišče, mora uh, seveda vedeti, da gre za okolje, ki ga moramo čim bolje ohranjati. Ampak če zgradite uh, eh, smočarske proge ne, v nekem naravnem okolju, potem uh, to spremenite. Res je, Avstrijci smo v naši politiki v preteklosti naredili veliko napak. Enostransko smo gradili smočišča, ne da bi razmišljali, uh, kaj to pomeni za okolje in tako naprej. Pa tudi upravna praksa je bila temu primerna. In Evropski parlament in Evropska unija predstavljata dodano vrednost, ker ugotavljamo, da je pri tem marsikaj šlo narobe. Marsikaj šlo narobe tudi zato, ker se nič ni zgodilo. Ampak k sreči imamo tokrat primer peticije, na katero smo se odzvali in eh, Avstrija se je ustrezno odzvala na to. Mislim, da je to dober primer, kako je treba stvari organizirati. Hvala, sedaj pa gospa Lichtenberger za zelene eno minuto. Hvala, gospod komisar, hvala tudi za vaše informacije. Mislim, da je pomembno to, kar ste rekli. Imam pa samo še dodatno vprašanje. Rekli ste, da je sedaj presoja vplivov na okolje v Avstriji ustrezna, ampak še vedno velja sodba Evropskega sodišča, ki poudarja, da morajo pri ocenjevanju oziroma presoji vplivov na okolje sodelovati tudi državljani. To pa se v avstrijski zakonodaji ni predvidelo in zato v območju Mela v Damuls do tega ni moglo priti. Še enkrat naj povdarim, gre za pomembno vprašanje in sicer smučarske proge naj ne bi bile vključene v oceno uh, Eh, oziroma presojo vplivov na okolje, če se na njih ne opravlja nekih dodatnih del. Mislim, da je to velika neumnost. Tukaj gre za izogib eh, dožnosti izvanja zakonodaje. Zato mislim, da morate ta konkretni primer še naprej spremljati, zaradi tega, ker se zna z njim še marsikaj zgoditi. Gospod Majer. Da. Eh, bueno, tenemos un un caso que nos, nos puede ayudar a resolver algo. Najlepša hvala. Mislim, da je to izvrsten primer, ko lahko stvari rešimo. Komisija oziroma odbor za peticije bo tudi predstavil poročilo za leto 2010. Kaj želim omeniti? Ne gre samo za težavo, ki bi se pojavljala v Alpah, temveč tudi v Pirenejih. Takoj, ko državljani vložijo neko pritožbo, se sproži zelo dolg postopek in ta dolgotrajnost postopka zagotovo nikomor ne koristi, kaj ti peticije potem ne privedejo do uspešnega zaključka. Precejšnje število držav članic krši načela zapisana v direktivi o presvoji vplivov na okolje, čeprav bi se morala ta direktiva uporabljati v zelo občutljivih območjih, naprimer v Alpah in v Pirenejih. Nekateri kršijo pravila na tak način, da večje območje razdelijo na več manjših območij, s tem tudi uspejo zaobiti določila glede obsega, ki je določen v direktivi. Mislim pa, gospod komisar, da bi morali ukrepati tako takoj na začetku samem, zato da se prekine izvajanje dela, ki že poteka. Mislim pa, da bi morali opraviti presvojo vplivov na okolje, še preden se začnejo izvajati dela. Po našem mnenju bi morali skrajšati dolžino postopkov, predvsem pa bi morali državam članicam preprečiti, da bi kakorkoli zaopšle določbe iz te direktive nista Avstrija in Španija edini državi, ki bi kršili to direktivo. Obstajajo tudi drugi načrti za izgradnjo naprimer novih smočišč, tudi v Aragonu v Španiji skušajo kršiti to direktivo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Vertman dve minuti. Hvala kolegice in kolege, komisar Oettinger. Smisel presoje vplivov na okolje je, da tak neposredne in posredne vplive na okolje konkretnih projektov lahko ustrezno ocenimo. Če gre za izključitev površin oziroma eh, posameznih konkretnih eh, gradbenih delov iz projekta, je to seveda Eh, izogibanje zakonodaj. Leta 1996 je Evropsko sodišče povdarilo, da je smisel te direktive, da države članice ne morejo razdeliti projektov na manjše dele. Leta 2003 pa komisija ugotavlja, da je neprenašanje direktive v nacionalno zakonodajo veliko krat problem zaradi praktične uporabe določbe, torej v praksi. Države članice je opozorila, da je treba določiti zavezojoče mejne vrednosti za posamezne projekte, tudi za Avstrijo. Pri tem je povdarila, da je treba upoštevati tudi načelo obveznega skrininga, torej ocenjevanja eh, celotnega stanja. Vendar Avstrija je se temu izognila. Avstrijske državljani in državljanke so dosti krat eh, protestirali, zato ker Avstrija ni upoštevala njihovih eh, interesov. Evropsko sodišče je sklenilo, da mora biti nacionalna zakonodaja dovolj natančna in mora predvidevati tudi udeležbo javnosti, na kak način komisija spremlja takšno izvajanje. Zaradi neustreznega sodelovanja uh, investitorjev z javnostjo uh, imamo celo vrsto pritožb in peticij iz vseh primerov. Zaradi tega bi bilo treba predvideti enotni postopek za vse države članice, ki se nanaša na vključitev javnosti v presojo vplivo. Hvala. Sedaj pa ostali govorniki. Najprej gospod Zeber, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Komisar, seznam govornikov kaže, da bi človek moral dobiti vtis, kot da je odbor za peticije neke vrste super uh, instanca za te vrste postopkov, vendar mislim, da se moramo temu vtisu izogniti. V Melau Damülsu gre za projekt, gre za dve majhni občini v Predalberškem in mislim, da so oni poskušali z najboljšimi nameni uporabiti in izvajati avstrijsko zakonodajo, zato jim ne moremo kritizirati, da so naredili napake. Je pa problem, da Avstrija ni v celoti uh, prenesla določb direktive o presoji vpliva na okolje v svojo zakonodajo. Avstrija Republika Avstrija, mislim, da je sedaj stvari popravila. Pravniki so v teku tega postopka prišli do ugotovitve, da je morda prišlo do nekaterih manjših napak v postopku, ampak tukaj res govorimo o zelo uh, majhnem odstotku. Pri tem projektu so potem prostovoljno sprejeli dodatne ukrepe za odpravljanje negativnih vplivov na okolje. To je treba tudi dodati. Uh, Poleg tega pa je treba tudi politično oceniti celo zadevo. Torej, prišlo je do uh, dodatnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, prišlo je do situacije, kjer niso namenoma kršili uh, nacionalne zakonodaje oziroma evropske zakonodaje. Zato mislim, da je treba ta projekt eh, na koncu koncev le pozitivno oceniti. V prihodnosti bomo morali ocenjevati morda podobne primere v drugih državah članicah in upam, da bo Evropska komisija vendarle upoštevala te dodatne ukrepe, kajti z političnega stališča mislim, da bi to vodilo k pozitivnim izkušnjam. Hvala, gospod Zeber. Naslednji govornik je gospod Mölcer, ki pa ni videti, da je prisoten v dvorani. Potem prehajamo na postopek catch the eye. štirje ste se javili k besedi, tako kot gospod Viland, ki bo dobil besedo na koncu. Gospod Birger, a oprostite, gospod Becker se popravlja predsedajoča. Eh, Kolegice in kolegi, spoštovani komisar predsedajoča, to, kar je omenil komisar, namreč da so se nacionalne oblasti nekaj iz tega naučile, je treba povdariti. Avstrijska zvezdna vlada in Ministrstvo za okolje je po mojem mnenju pozitivno se odzvala na to, ker je popravila svojo zakonodajo. To mislim, da bi moral biti dober primer za mnoge druge države članice. Bi pa želel se pridružiti poslancu Jaru, ki pravi, da je treba konkretno ukrepati, da že pri načrtovanju in na začetku takšnih eh, projektov vključimo v potrebne eh, presoje in eh, potrebne ukrepe. Hvala, gospod Ferrer, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Par krajših pripomb. Kar zadeva samo prakso uporabe direktive o presoji vplivov na okolje, naj povem, da vse kaže na to, da je treba to direktivo izboljšati. Upoštevati je treba kumulativni vpliv posameznih projektov. Zdi se mi, da včasih preveč zremo v eno samo drevo in s tem zanemarimo cel gost upoštevati je treba tudi to, kakšne posledice imajo dejanja ljudi na okolje. Zelo pomembno je, da skrbno preučimo način, kako se opravlja presoja vplivov na okolje. Preučiti je treba tudi morebitne izravnalne ukrepe. Mislim, da bi morale tudi naravovarstvene organizacije odigrati svojo vlogo in se oglasiti, kadar je to treba. Mislim, da bi morali poskrbeti za večjo preglednost celotnega postopka, vključiti bi morali tudi javnost in bomo zagotovili preglednost, kakovost in tudi neodvisnost študij. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Molko naj. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Danes razpravljamo o zelo konkretnem projektu. Presoja vplivov na okolje je zelo zapleteno dejanje tako na nacionalni kot na evropski ravni. Mislim pa, da je presoja vplivov na okolje zelo pomembna za naše državljane. V okviru te presoje je treba upoštevati celotno strokovno znanje, ki ga imamo na volje. Pomembno je tudi, kdo opravlja presojo vplivov na okolje. Je pa res, da na tem področju še ni vzpostavljeno zaupanje. Kot je zapisano že v sodbah sodišča, vsak projekt mora biti upravičen. Večkrat govorimo o tem, da se opravi analiza presoje vplivov, slišimo tudi druge argumente, ki govorijo o prid presoji. Včeraj smo govorili o načelu neodvisnosti, o načelu enakopravnosti in pravičnosti. Mislim, da bi morale vse te presoje in ocene biti neodvisne pravične in to velja tudi za okolje. Hvala lepa. Hvala. Gospod Leichtfried je dvignil eh, modri karton. 30, minut, 30 sekund imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Ne vem, morda sem kolegico napačno razumel, zato jo želim vprašati naslednje oziroma ji povedati. Pomembno je, da če obstajajo določbe in pravila, se jih je treba držati in jih spoštovati. Ne moremo reči, ja, okoliščine so pač drugačne, zato ni treba natančno spoštovati vseh določb. Mislim, da je določbe in pravila vedno treba spoštovati. Sprašujem vas, verjetno ste imeli to v mislih, ne pa. Eh, to, da se moč prilagajati posameznim okoliščinam glede na eh, premjere. Gospa Moskonajte, bi želeli odgovoriti? 30 sekund imate na voljo. Noro pa brešte, kaj tip, te siklu lojkiti. Rada bi podarila samo to, da je res zelo pomembno, da se pravila spoštujajo. Včasih pa se pojavi kakšen projekt, znotraj katerega prevladojoča skupina skuša preoblikovati javno mnenje, s tem vplivati tudi na projekt. Zato je neodvisnost ocen in presoj nujno potrebna in tudi neodvisnost strokovnjakov mora biti zagotovljena, tako da bo vse skladno s pravili. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Kaltenbach, eno minuto imate na voljo. Gospa predsedujoča, gospod komisar, poslanke in poslanki, ta razprava mislim, da ponovno kaže na to, da imamo pri presoji vplivo na okolje problem komuniciranja. Okolje, gospodarstvo, regionalni interesi so vedno med seboj izključujoči. To je ravno problem. Komisija nam mora pomagati pri tem, da bo okolje pomemben dejavnik v celotnem gospodarskem uh, okviru. Vedno znova je treba poudariti, da ukrepi, za zaščito okolja lahko pomenijo tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Zaenkrat je razprava zelo polarizirana in pravi ali okolje ali gospodarstvo in delovna mesta. In mislim, da politiki tudi mi včasih stvari ne predstavljamo tako, kot je treba. Zato predlagam, da delamo na ozaveščanju v tem pogledu, da boste obe strani ugotovili, da je nedotaknjeno okolo, tu, okolje tudi uh, garancija za prihodnost gospodarstva. Gospod eh, Ferenc. Kdy si, aby se zbavilo kancléře krajského hlasu? Hvala lepa. Gospa predsedujoča, Kancelka Merklova je glasovala proti jedrski elektrarni v Elsendorfu. Pravzaprav je bilo razmerje ena proti dva. Ta eksperiment je bil zelo Hvala, sedaj pa kot zadnji gospod Viland, eno minuto. Hvala, predsedujoča. Pravzaprav sem hotel reči, da sem zadovoljen s to razpravo, ampak še nekaj bi povdaril. Sedanja zakonodaja predvideva naslednje. Smučarske proge so vključene v presojo vplivov na okolje samo takrat, ko je pri uh, takšnem projektu potrebno uh, opraviti gradbena dela. Če gre za smučišča, ki, se, ki so že zgrajena in ki se uporabljajo za smučanje, pa niso vključena v presojo vplivov na okolje. Zato mislim, da bi bilo treba vključiti more biti tudi širše okolje, kajti le to spada v področje uporabe takšnih smučarskih prog. V odboru za peticije imamo v izjemnih primerih možnost zaustavitve projektov. Morda bi ne bilo slabo, če bi s komisijo in s svetom prišli do doslednega dogovora pri neodgovornem del, delu uh, na terenu bi uh, morali zahtevati zaustavitev projekta. Gospod Zebar je dvignil modri kartonček. Eh, vprašanje gospodu Vilando, izvolite. Naj vprašam kolego Vilanda, ki je pravnik. Ali tudi uh, planinci in eh, pohodniki, ki eh, prečkajo včasih eh, smočišča in njihove poti morajo tudi biti vključene v, presijo, v presojo vplivo na okolje. Če je temu tako, potem se jaz zauzevam za to. Morda bi kriterije vseeno morali nekoliko bolj natančno določiti, kaj sploh imamo v misli. Gospod Viland, 30 sekund. Naj pojasnim nekaj narava ni eh, lastnina eh, društev za varstvo okolja. Javnost nasploh mora imeti dostop do narave in jo uporabljati. In Melav Damuls mislim, da ni bil primer, v katerem bi morali zahtevati zaustavitev projekta, kot sem ga kot možnost preopisal. Hvala. Sedaj pa na koncu besedo dajem ponovno gospodu Ettingerju predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke, poslanci. Vsi ugotavljamo, da ta primer ni potekal tako, kot bi bilo treba. Vendar to nas je pripeljalo pri delu in pripravi evropske zakonodaje samo korak naprej. V tem primeru so neustrezno uporabljali mejne vrednosti površin in na ta način torej niso uh, opravili objektivnega skrininga ocene vplivo na uh, okolje. Drugič, avstrijska zakonodaja je morala biti spremenjena in to se je tudi zgodilo, da bi upoštevala zahteve iz direktive o presoji vplivo na okolje. Tretjič, dodatni ukrepi na tem področju, recimo dodatna parkirišča, ali druga gradbena dela in ukrepi morajo biti predmet ocene ali skrininga celotnega projekta. Treba je upoštevati obstoječe površine, obstoječe in prihodne ukrepe. Torej, ta regija bo sedaj predmet natančnega proučevanja. Če radi smučate tako kot jaz, veste, da je tukaj uh, v tem območju zelo pereča tema tudi zaščita pred hrupom. No, ampak seveda, na smočiščih ni toliko hrupa. Komisija razmišlja tudi, ali naj sproži postopek zaradi kršitve pogodbe. No, to ni grožnja, ampak možnost se eno obstaja. Zato. Še nekaj gre tudi za prenovo te direktive o presoji vplivo na okolje. Kaj želi doseči kolega Potočnik? Nove teme vključiti, podnebne spremembe, biotska raznovrznost, eh, kohezijska politika in tako naprej. Potem sodbe Evropskega sodišča je treba vključiti. Na ta način bomo lahko uh, razjasnili marsikatero dilemo. Tretjič. Vprašanje kolegice Lichtenberger. Ugotovili smo, da je sedaj avstrijska zakonodaja, kar zadeva eh, mene vrednosti površin, ustrezno urejena, kar pa zadeva določbe o sodelovanju javnosti formalno in materialno pri razpravah o takšnih projektih, to pa je šele predmet eh, dogovora za avstrijsko vlado. Ustrezen dopis eh, pričakujemo od avstrijske vlade naslednji teden, kajti ta direktiva eh, zaenkrat eh, zahteva tudi sodelovanje javnosti pri takšnih razpravah in izčrpno pojasnilo avstrijske vlade še čakamo. Na podlagi tega primera in drugih bomo lahko še bolje preoblikovali obstoječo direktivo Evropske unije o presoji vplivov na okolje. Nekdo je vprašal, kako naj eh, ocenjujemo definicijo površin. Pisno vam bom posredoval odgovor na to vprašanje. Če gre za gradnjo neke žičnice, ne moremo upoštevati samo kvadrat strukture pod eh, eh, potekom vrvi, sedežev in tako naprej. Ne, oceniti moramo oziroma v površino vključiti tudi širše območje. Če eh, smučate na eh, progah, ki so označene z črno barvo, to so najbolj zahtevne proge, seveda morate vključiti v definicijo proge še marsikaj drugega, ne samo strogo gledano progo treba je zasnežiti dodatne površine, če naprimer ni dovolj snega. In te dodatne površine niso izključno proge, temveč tudi okolje teh prog. In zato se mi zdi, da bomo v preoblikovani direktivi to morali bolj jasno določiti. Če se vprašamo, kako bi lahko bolj zgodaj ukrepali, res je, tukaj gre za eh, posvetovanja pet let, potem ko je bilo gradbeno dovoljenje izdano. Po našem mnenju tukaj velja načelo subsidijarnosti in odgovornost za upoštevanje zakonodaje Evropske unije leži na državah članicah, ki morajo skrbeti za ustrezno zakonodajo. Ravno v Avstriji mislim, da so se naučili eh, tega, da je treba upoštevati celo vrsto dejavnikov, okolje, gospodarstvo, eh, delovna mesta in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zelo zanimiva razprava je bila to, ki jo sedaj končujemo. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje, ki se nanaša.